in kolegi. Gospod Sasoli, želite eh, besedo proceduralno? Izvolite. Skuzi, senjor prezident. Eh, opravičujem se, eh, hvala kolegicam in kolegom. Včeraj je italijanska policija aretirala štiri, pet ljudi, ki so pripravljali mafijski napad na enega naših kolegov, Rozario Kročeta, ki je član tega Evropskega parlamenta in bivši župan sicilijanskega mesta Džele. V, v januarju ne, bi bil vsak dan dober za atentat. Moram reči, da belgijska policija še ni zagotovila varovanje za poslanca Kročeto, ki je varovan v Italiji. E, zaradi tega pozivam predsedstvo, da izraži svojo solidarnost z našim kolego in da v tej eh, dvorani povemo, da se bomo zauzeli za ustrezno varovanje poslanca Kročeta pri upravljanju njegove dejavnosti kot član Evropskega parlamenta. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σασόλη. Είχατε απόλυτο δίκιο να θέσετε το... Hvala lepa, gospod Sasoli. Popolnoma prav imate, da ste to vprašanje izpostavili na plenarnem zasedanju. Hvala lepa za to. Torej, prva točka na vrsti je izvolitev Evropskega varuha človekovih pravic v skladu s členom 204 poslovnika. Prejeli smo tri, kandidaturi, tri kandidature po abecednem redu. Gospod Vittorio Botoli, gospod Nikiforos Diamandouros, in gospod Pierre-Yves Monet so trije kandidati. Vsak eh, uspešen kandidat mora prejeti večino eh, glasov. Vzdržani glasovi ne štejo, zdaj pa prehajam na angliščino, kajti opraviti moramo preizkusno glasovanje. Uh, Zato, da zagotovimo, da imamo vsaj. Uh... 360 eh, poslancev v parlamentu. Vseeno to moramo preveriti zaradi tega, ker vam pravim, šlo bo zelo, za zelo tesno in sporno glasovanje. Moram vam sedaj ponoviti pojasnila, ki jih imate že pred seboj v svojih jezikih. Kot prvo, morate kurzor dati na ime kandidata, ki ste ga izbrali in zato uporabite dva modra gumba, ki so na vaši desni strani in potem pritisnite eh, plus gumb, potem se bo pa prižgala plava lučka. Plava lučka za vse. In ta se bo pojavila pred imenom kandidata. Potem drugič, če želite eh, prijaviti prisotnost in ne glasovati, potem pritisnite na srednji gumb, gumb nič. Potem lahko spremenite svoje glasovanje pred zaključkom glasovanja tako, da izberete prvega kandidata pri, pri Eh, pritisnete gumb nič in potem eh, novega kandidata označite in eh, pritisnete na gumb plus. Ker je vse to tako komplicirano, predlagam, da to preverimo. In naši trije kandidati, ki jih imamo po alfa, abecednem vrstnem redu, In tukaj bomo tudi ocenili kulturno globino in poznavanje tega parlamenta, tri imena imamo Picasso, Renoir in Van Gogh. Ali ste pripravljeni? Začnemo z glasovanjem. Glasujte zdaj. Ali ste vsi glasovali, ali ste pomaknili kurzor na kandidata, ki ste ga izbrali in potem pritisnili na gumb? Okay. Has, has everyone? Ali ste vsi? El Greco? Ne? El Greka ni bilo na seznamu. Sam bi ga sicer predlagal. Uh, ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. The vote is closed. Torej, konec glasovanja. Zelo tesno glasovanje. Van Gogh 240, Renoir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 Nadaljujemo in lahko začnemo z pravim glasovanjem. Zdaj moramo uh, naložiti nov seznam. Isti sistem je kot pri tesnem glasovanju, a zdaj ploskate zaradi Van Goga ali zaradi česa drugega. Se oproščam, uh, gospod eh, predsednik, ampak moja naprava ne deluje. Ta stilu me kapljo na mešožna tudi vrtoši. I don't have Ja, bomo poslali tehnika, da zadevo popravi. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Tako, mislim, da počasi lahko glasujemo. Še nekaj trenutkov, da se naloži seznam. Kot kaže, bi rad eh, gospod Van Gogh kandidiral tudi za uh, varuha človekovih pravic. Enostavno se noče njegovo ime izbrisati. Imate etimi. Tako, zdaj pa smo pripravljeni.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 Torej, rezultat. Gospod eh, Diamanduros, 340 glasov od 678 oddanih glasov. Imamo lepo ti nepikratice, kirju Diamanduros. To torej pomeni, da je gospod eh, Diamanduros v prvem krogu izvoljen. Čestitke, gospod Diamanduros. Če želite, se mi lahko pridružite tu. Čestitke tudi ostalima dvema kandidatoma. Postopek zaslišanja je bil zelo težaven pred pristojnimi odbori in političnimi skupinami. Vsi ste bili odlični in čestitke Vsem zanima pa me, ali je gospod Jemandurov tu z nami. v imenu komisije ima besedo komisarka wallstromova najlepše hvala gospod eh, predsedujoči sprva naj bi se gospodu diamadorosu zahvalila eh, in mu čestitala na imenovanju za evropskega ombudsmana najpomembnejše delo je dobiti zaupanje evropejcev v Evropsko unijo. To je glavna naloga omenjena v lanskoletnem poročilu. Vsi jo podpiramo in k tej nalogi moramo prispevati vsi, tako posamezniki kot inštitucije. Odnosi med eh, komisijo in varuhom človekovih pravic so bili vedno dobri in konstruktivni. Naše sodelovanje se je še izboljšalo in postalo še bolj produktivno. E, Evropski varuh človekovih pravic je veliko pripomogel k razvoju in um, okrepitvi kulture storitev v komisiji. Eh, slišali smo veliko kritike, ki pa se seveda povezuje z pripravljenost v doseganje prijateljskih rešitev. Komisija bo še naprej natančno spremljala delovanje varuha človekovih pravic in sprejemala njegove predloge. V naslednjih letih eh, bo za eh, varuha človekovih pravic veliko zanimivega in izziv Eh, dela polnega izziva v skladu z Lizbonsko pogodbo. Dobra, dobro upravljanje je pa seveda vključeno v listino o temeljnih pravicah, tako kot vsi veste. Prepričana sem, da bo varuh človekovih pravic eh, prispeval k močnejši demokraciji v Evropi in da bo zagotavljal inštitucije, ki bodo pregledne, ki se bodo ukvarjale z storitvami in podprli ga bomo pri njegovem delu. Naj še enkrat čestitam za to izvolitev in vam zaželim vse najboljše oziroma vsem nam, ker je pred nami veliko pomembnih nalog. Eh, Najlepša hvala, gospa Valstrom. Hvala komisiji. Na dnevnem redu imamo glasovanje po poenostavljenem postopku o poročilu gospe Danute Hübner o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori. Na vas upozorim, da imamo popravek, ki se nanaša na vse jezikovne različice. Glasujemo in sicer poimensko, prosim. Začenjamo z glasovanjem. Van Gogh spet. No, mislim, da zdaj res smo pripravljeni, da glasujemo. Torej, glasovanje se začenja. V tem času mi dovolite, da gospodu Diamandurosu tudi povem da bo v skladu z člen 204 poslovnika zapresegel pred eh, Evropskim sodiščem v kratkem. Zdaj pa upam, da sistem glasovanja funkcionira. Še enkrat glasovanje je odprto. Prosim, če oddate svoj glas. Peraš, govoriš. Konec glasovanja. 660 glasov, 628 za, 17 proti 15 vzdržanih. Čestitke, gospe Hubner. Na dnevnem redu imamo glasovanje o predlogu sklepa, o predlogu glede člana odbora za izbor sodnikov in generalnih pravobranilcev sodišča in splošnega sodišča. Gre za poročilo gospe Palasčev. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Čestitke. No in še zadnja točka. In sicer glasovanje o poročilu gospe Eve Žoli o drugi reviziji sporazuma o partnerstvu AKP-ES, tako imenovani sporazum iz Kotonuja. Najprej glasujemo o amandmajih. Prvi amandma in sicer glasujemo poimensko. imensko. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. Šesto sedeminsedemdeset oddanih, štiristo šestindevetdeset za, sto petinsedemdeset eh, proti, šesto vzdržanih, sprejeto torej. Amandma dve, tudi tokrat glasujemo poimensko, odpiram glasovanje. Konec glasovanja. 676 dodanih glasov, 397 za, 279 proti, nič vzdržanih. Sprejeto. Ja, izvolite, besede vaš. Uh, we will send a technician, Ms. Glenn. Ja, vam pošljemo tehnika, gospodin. Prehajamo na madma številka 3, tudi tokrat poimensko. Odpiram glasovanje konec glasovanja. Šesto devetnaest so oddanih glasov, 392 za, 284 proti, 3 vzdržani sprejeto. Amandma 4, tudi tokrat poimensko, odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Šesto sedemdeset oddanih glasov, 509 za, 160 proti, 1 vzdržan sprejeto. Hvala lepa. Hvala, gospod Šulc, hvala za vašo pomoč. Amandma 5. Glasujemo poimensko. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. 669 oddanih glasov, 324 za, 344 proti, eno zdržan, torej zavrnjeno. 344 glasov proti. Zdaj prehajamo na končno glasovanje o celotnem osnutku poročila. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In čestitke gospe Žoli. Zdaj prehajamo na obrazložitve glasov. Najprej glede izvolitve Evropskega varuha za človekove pravice, najprej gospod Bonsignore.